Čevotničance. Gospod predsednik. Dzień dobry, witam. Dear colleagues,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 Zasedanje, ki je bilo prekinjeno 29. septembra leta 2011, se sedaj ponovno začenja. Postopkovno vprašanje, gospod Stevens. Obisk delegacije v Iran, če se prav spomnim. Kolega Stevenson, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes dopoldan smo dobili novice, da je ameriška vlada odkrila zaroto Irancev, da bi umorili veleposlanika Saudske Arabije v Washingtonu. Dobili pa smo tudi novice, da